Dobro jutro, kolegi. Nekaj časa sem vam dala, da se vsi zberemo, ampak zdaj smo pripravljeni na začetek današnje seje Evropskega parlamenta. Začeli bomo o glasovanju o zahtevi za nujni postopek.